wir setzen die abstimmungen fort tako sedaj nadaljujemo z glasovanji najprej eh, skupna resolucija šestih političnih skupin pakistanskih zakoni proti bogokletstvu eh, v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za pro, proti vzdržani sprejeto celotna resolucija, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa resolucija eh, primer obtoženega vojnega zločinca Šešla, skupni predlog resolucije sedmih skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sedaj pa resolucija v zvezi z ugrabitvami žensk in slabo ravnanje z njimi v Iraku, skupna resolucija šestih eh, skupin, odstavek eh, šest v šestih delih, prvi del za proti ustršani sprejeto, drugi del poemensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, četrti del za, proti, vzdržani sprejeto, peti del, poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, šesti del za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe šest poimensko. Glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe dve za, proti, vzdržani zavrnjeno. Uvodna izjava H, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto spremen, tako spremenjena resolucija. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasovanje o delegirani uredbi komisije o predhodnem sistemu obroko za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v predhodnem obdobju. Mislim, da je to sedaj vsem jasno. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije za mude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2007, skupna resolucija sedmi skupin. Glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa smernice komisije za oceno učinka. Imamo skupni predlog resolucij pet skupin. Najprej prašujem devet za, proti, zavrnjeno. Odstavek dve v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Bomo to preverili. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog šumimbe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog šumimbe 10, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Parašvim B11 poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Kone glasovanja. Zavrnjeno. Imamo ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 11. Tega bo predstavil gospod Telička. Mikrofon, prosim. imam predlog ustnega predloga v imenu skupine ALDE. Eh, predlog eh, podpira štiri, podpira štiri politične skupine. Rad bi vas opozoril na odstavek 11, kjer predlagamo, da naj komisija ne spremlje predloga, če ne bo podano pozitivno mnenje. Ne moremo komisiji usiliti izjave, ki bi neodvisnemu odboru dalo možnost, da ocenjuje o tem, kaj je pozitivno in kaj je negativno. Zato predlagam, da besedilo ostane takšno, kot je. Reuters the view in potem predlogi naj ne bodo sprejeti spremenjeni, naj, komisija naj ne, ne spreme predloga, če ne bo predlog preverjen strani nadzornega odbora. Ima kdo ogovor, ne, potem glasujemo za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za proti vzdržani sprejeto. 12 za proti vzdržani, zavrnjeno. Preračun je bil 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preračun je bil 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 15 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 17, eh, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ena, poimensko, glasujemo. Ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16. Poemensko glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20. odstavek izvirno besedilo, poemensko glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Šest, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Pet, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, to bomo preverili. Glasujem elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osem poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija v zvezi s 25. obletnico konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah. Imamo predlog resolucije sedmih skupin. Glasujemo. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deseti odstavek, izvirno besedilo, dva dela, prvi del, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Devet, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno deset, poimensko, glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, poimensko, prav, bomo preverili, predlog spremembe štiri, glasujemo. Ali apke še? Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 5 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 11 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. odstavek izvirno besedilo, dva dela, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 21. odstavek izvirno besedilo, dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, je, drugi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 22. odstavek izvirno besedilo dva dela, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del poemensko, glasujemo. Amal. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 12. kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 36. odstavek izvirno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, uvodna izjava F v dveh delih, prvi del, izvedno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržan je sprejeto, drugi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Šest, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Osem, kdo je za? Proti? Vzdržani se opravičujem, zelo veliko se jih je vzdržalo, ne morem oceniti, elektronsko bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava Q, izvirno besedilo, dva dela, prvi del kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto, drugi del kdo je za proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa. Resolucija v zvezi z digitalnim enotnim trgom. Imamo predlog resolucije dveh skupin, predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti? Še enkrat, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 26, 2 je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 11, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 4, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 66. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno. 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 67 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Pet, kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrnjeno. Predlog spremembe devet, kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. Deset, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, dvanajst, poimensko, glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 27, kdo je za? Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13, kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 28, kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 14, kdo je za, proti, vzdržan je sprejeto, 85 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 29. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 59. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60. Poimensko. Glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 65, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81, poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82, poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83, da je za proti. Vzdržanje zavrnjeno. 69. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 10. Izvirno besedilo v dveh delih. Preverjamo. 69. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10 izvirno besedilo, dva dela, prvi del kdo za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 70, kdo je za, proti. Še enkrat, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 30, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16, poimensko, glasujemo. Ali abkisti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 18 do je za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 68 do je za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 84 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 33 do je za proti, vzdržani, zavrnjeno. 13. Izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. V dveh delih, izvirno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Gospa Kephardt, izvolite. Mikrofon. Ja. ja Hvala, gospod predsedujoči, oprostite, ampak eh, na našem glasovalnem seznamu je prišlo do napake. Tukaj smo želeli biti za, ne proti, seveda smo za to da se invalidom omogočijo najboljše možne pogoje. Hvala. Hvala lepa, gospod Gebhardt. 19. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospa Gebhardt, to je pa res pomagalo. Sprejeto. 72. Kdo je za? proti. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 32 poemensko glasujemo. Am ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 73. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 74. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 75. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 76. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 77. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 78. Za. Proti. Vzdržani vzdržani. Zavrnjeno, 79 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 80 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 20 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 20. Preverjamo. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 63 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 64 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 21 do je za, proti, vzdržani. Sprejeto 22, poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Šest kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Ena kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Dobro, en genom. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 34. Kdo je za? Proti. Kdo je za? Dvigajte roke, prosim. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 35. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 36. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani vzdržani. Sprejeto. Tri, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 38, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 39, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Na 100. Haben wir alle abgestimmt? ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 40 do je za, proti, vzdržanje. Sprejeto. 41 do je za, proti, vzdržanje. Sprejeto. 42 do je za, proti, vzdržanje. Sprejeto. 43 do je za, proti, vzdržanje proti, vzdržani, sprejeto, 44 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 je za, proti, vzdržani, sprejeto, 46, 45 preverjamo, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Thank you sprejeto. 46 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 je za, proti, vzdržani, zavrneno. 48 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 je za, proti, vzdržani, zavrneno. 50 je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 51 do je za, proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 53 za, proti vzdržani. Sprejeto 54 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 55 za, proti vzdržani. Sprejeto 56 za, proti vzdržani. Sprejeto 57 za, proti vzdržani. Sprejeto 57 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 57. Glasujemo. Am ali ap. Ja? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, saj sem rekel. 58. Glasujemo. Kdo je za? Wer ist dagegen? Proti. Nič ne bom več rekel. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je večina enaka. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. No, bomo preverili. Glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno, 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 25, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. prejetro. No, sem slabo videl. Dobro, resolucija poimensko glasujemo. Ham ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa zadnja resolucija in sicer podhranjenost otrok v državah v razvoju deseti odstavek, prvi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tri poimensko glasujemo. Ham ali apkešti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri, kdo je za? Proti? Ne, se opravičujem, pravi predsedujoči. Glasujemo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dve, kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. 26. odstavek. Po delih prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. pustite kartice v glasovalnih napravah, dokler ni glasovanja konec. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa lepo prosim, da dvorano zapustite, da dvorano zapustite tisti, ki se želite pogovarjati in ki pač želite dvorano zapustiti. Tisti, ki želijo prisluhniti razlagam glasov, pa naj tiho obsedijo na svojih mestih. liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kolegice in kolegi, zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kakšen govor? Ne. Sedaj pa razlage glasov.